Eh, sedaj bomo slišali pojasnila glasov. Gospod Kananovski. Hvala lepa, predsedojoči. Tehnološki napredek vodi tudi k gospodarskemu napredku, zato je potrebno iskati boljše rešitve za naše ljudi. Ne moremo pa ne upoštevati stroškov teh raziskav. Kaj ti najpomembnejše v gospodarstvu bi moralo, morala biti vrednota človeškega življenja. In eh, zato so ravno ti predlogi, jih, za katere smo glasovali, eh, tako pomembni. Glasoval sem proti, še vedno lahko vodimo znanstvene raziskave. Hkrati pa je potrebno čim bolj zmanjšati trpljenje živali med temi poskusi. Hvala lepa. Now, uh, Mrs... Hvala vam, gospa Suzeli. Imate besedo. Gospod Cizel ima besedo. Gospa Jordan Cizel ima besedo. Cizel, Gospa Cizel imate besedo. Vani, gospod predsednik. Evropska direktiva o testiranju na živalih iz leta 1986 je bila resnično potrebna posodobitve. Nisem zadovoljna, da novi zakonodajni predlog še vedno dopušča testiranje živali in dovoljuje njihovo trpljenje. Kljub temu sem glasovala za direktivo. Zakaj? Predvsem iz treh glavnih razlogov prvi je ta ker dovoljuje testiranje živali samo v primerih ko dobrobit človeka odtehta dobrobit živali. gre za človekovo dostojanstvo in pravico do zdravja in do zdravljenja eh, do najboljšega možnega zdravljenja. drugič z novo direktivo se bo uporabljalo za testiranje mnogo manj živali kot doslej. in tretjič živali ki bodo še vedno udeležene v testih bodo imele boljše življenjske pogoje zanje bo bolje poskrbljeno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 Gospod predsedujoči, zaščita živali je tema, ki je evropskim državljanom zelo pri srcu in zato smo zadovoljni, da je gospa Jegle po dolgih pogajanjih lahko prispevala k temu, da se izboljšajo razmire živali na katerih se izvajajo poskusi. Seveda je neizogibno potrebno zmanjšati njihovo trpljenje, vendar pa, če ni drugih možnosti in pod posebnimi pogoji, bodo taki poskusi še naprej dopuščeni, seveda ob upoštevanju svobode živali in eh, potreb po raziskavah. Vse države članice morajo sedaj zares in hitro začeti uporabljati novo direktivo. Gospod Antonioci, hvala, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da pri tej občutljivi temi uporabi živali v raziskavah za znanstvene namene, lahko najdemo dober kompromis med tistimi, ki te poskuse izvajajo in med skrbjo za dobrobit in manjšo trpljenje živali, ki se v ta namen uporabljajo. Zato sem glasoval za poročilo gospe Jegle. Pozivamo pa države članice, da se izogibajo raziskavam na živalih, če za podobne poskuse že obstajajo, so na voljo metodologije. Eh, pri katerih uporaba živali ni potrebna. Hvala, gospa Magines, ima besedo. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama bi rada čestitela gospe Jegle za opravljeno delo na področju poskusov na živali. Glasovala sem za, zato ker se mi zdi, da je to najbolj pragmatična rešitev za težavo, ki jo imamo. Namreč posodobiti je treba direktivo iz leta 86. To je pomembno za dobrobit živali, pa tudi za nadaljne raziskave v Evropski uniji. Tvegamo namreč, da se bodo znanstveniki in raziskave preselili izven naših meja, kjer je zakonodaja bolj omejena. Izboljšati je treba zakonodajo, izboljšati je treba načine, kako se uporabljajo živali v poskusne namene na univerzah, v inštitutih in tako naprej. Vedno znova govorimo, da je treba mlade spodbuditi k temu, da se lotijo znanosti, da je treba vlagati več v raziskave in razvoj. Vendar se mi zdi, da bomo s novo zakonodajo to znanost tudi najbolje izkoristili. Hvala. Gospod Kelam. Hvala, gospod predsedujoči glasoval sem za integrirane smernice za boj proti brezposelnosti v državah članicah. Vendar pa bi morala vsaka rešitev vsebovati tudi kakovostne vidike. Gospod Baroso je včeraj omenil, da je 4 milijone delovnih mest nezapolnjenih in ta delovna mesta so namenjena usposobljeni delovni sili. Zato komisijo pozivam naj ne mudoma vzpostavi sistem za spremljanje praznih delovnih mest. S tem bomo izboljšali tudi gospod Kelam, prekinja predsedojoči. Gospod Kelam, še vedno se ukvarjamo z vprašanjem dobrobiti živali. Pustite te pripombe za takrat, ko bomo obravnavali naslednje poročilo. Gospod Röder. Mr. Roder. Gospod Roder. Ja. Sorry. Okay. Det er mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var talt om. Øhm. Počakati se moral na tolmačenje. Kakorkoli že, Danska je seveda država, ki je podprla ta sporazum. Dejstvo pa je, da obstajajo tudi številni razlogi, zakaj bi lahko glasovali proti. Uh, pravice živali ne bi smele prevladati nad pravicami in interesi preostalih članov družbe. Ne glede na to, da gre tu za zdravstveno področje in za boj proti boleznim. Vzpostaviti je treba ravnotežje, zaščititi je treba živali, po drugi strani pa moramo našim raziskovalcem dati možnost, da najdejo rešitve in zdravila za hude bolezni. Poročilo gospe Jegle je vzpostavilo to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 Ja. Glasoval sem za ta dogovor o drugem branju te direktive in to zato, ker se mi zdi to uravnoteženo besedilo za raziskave, pri katerem so raziskave na živalih dopustne samo v takih primerjih, v katerih ne obstajajo znanstveno zadovoljive možnosti za drugačen tip raziskav. Tako imajo države članice sedaj možnost oziroma so pozvane, da se v znanstvenih raziskavah število živali, ki se za to uporabljajo, zmanjša na najnujnejši minimum. Hvala. Gospa Harkin. Rada bi čestitala Elizabet Jegle in vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila in pri iskanju kompromisa in ravnotežja, ko gre za to vprašanje. Veseli smo, da smo hitro sprejeli kompromis. Sprejeto besedilo bo prineslo konkretne koristi za dobrobit živali in istočasno prispevalo tudi k nadaljnim zdravstvenim raziskavam v Evropi. S tem pa bomo poskrbeli tudi za bolj učinkovito zdravljenje. Kompromis, ki smo ga danes dosegli, je tudi pomemben korak na poti k usklejevanju evropske zakonodaje, ko gre za izvajanje poskusov na živalih. To samo po sebi pa se mi zdi bistvenega pomena. Konec koncev pa smo dali tudi human izgovor, odgovor, kajti prisilili smo komisijo, da preveri institute, kjer se porajajo skrbi, ko gre za izvajanje poskusov na živalih. Gospod Stakole, izvolite. Arvoisa puhemies, minäkin äänestin tämän Elisabeth Jeklen elän... Glasoval sem za poročilo Jegle, ker menim, da je nujno potrebno pokazati, kako zelo je za Evropski parlament ta tema pomembna vendar pa se moramo zavedati, da je ta predlog zgolj dober kompromis med znanstvenimi nameni in prizadevanji za dobrobit živali. Vendar pa v določeni meri še vedno potrebujemo raziskave na živalih, ker drugih možnosti ni. Ampak, če želimo zagotoviti, da bo vse to potekalo v dobrih pogojih, potem moramo zagotoviti, da se bo živalim prizadejalo čim manj bolečine. To je gotovo korak naprej v primerjavi z direktivo iz leta 86 in zato upamo, da se bodo vse države članice uskladile pri izvajanju te direktive in pri zagotavljanju dobre obiti živali in s tem tudi zagotovile hkrati napredovanje znanosti. Gospa Zaborska, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči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 izvornih celic ni bila podprta strani komisije ali sveta. To je razlog, zakaj sem glasovala proti. Mi, kot ljudje, bi morali skrbeti seveda za dobrobit ostalih živih biti. Je pa žalostno dejstvo to, da smo pripravljeni omejiti uporabo primatov za namene pos izvajanja poskusov izključno v primeru, če je ogroženo človeško življenje. To pa smo pripravljeni storiti samo, če ni na voljo drugih metodologij. To sicer lahko storimo, ampak ali ne bi zagotovili enake zaščite tudi za nerojene otroke? Zdi se mi, kot da sem na planetu opic, ko sem poslušala današnjo razpravo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Naj vas še enkrat spomnim, da če želite podati obrazložitev glasovanja, morate za to vložiti prošnjo. Gospod Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popieram. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem podprl predlagane rešitve, s katerimi bi zaščitili živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Po mojem mnenju je to dobro uravnotežena rešitev, ki je skladna z našimi pričakovanji. Vendar sem se zmotil pri glasovanju o prvem predlogu spremembe. Glasoval sem za, vendar sem v celoti proti, zato sem sedaj tudi obrazložil svoj glas. Hvala. Hvala lepa. Gospa Piti Kajnen. Arvoisa puhemies, en äänestänyt tämän koeläinlainsäädännön palautta. Nisam glasovala za to, da se poročilo vrne v obravnavo v odboru, ker mislim, da rezultat ne bi bil nič boljši. Sem pa glasovala za vse tri predloge sprememb. Po mojem mnenju je zaskrbljujoče to, da smo v Evropi pri zaščiti živali, ki se uporabljajo v laboratorijih, nekoliko v zamudi. V številnih državah članicah uporabljajo boljše prakse, boljše metode in opravljajo znanstvene raziskave brez uporabe živali. Kar pa zadeva primate, ki niso ljudje, je pri njihovi uporabi za znanstvene namene treba upoštevati zgolj uh, varstvo človeškega zdravja. Hvala lepa, sedaj pa poročilo Öri. Izvolite, gospod. Gospod predsedujoči, ta pogajanja o zaposlovanju v Evropi se dogajajo v času gospodarske krize, ki bo gotovo vplivala na trg dela v prihodnjih letih. Ta krizi je namreč pokazala, da je potrebno okrepiti usklajevanje gospodarskih politik v Evropski uniji. Poleg tega je kriza tudi pokazala, kako zelo tesno sta povezana gospodarski trg in trg dela v državah članicah. In zato pozivamo države članice naj uresničijo cilje Evrope 20. 2020, 2020, zato da bodo lahko zagotovile trajnostni razvoj in naj tako tudi olajšajo ustvarjanje trajnostnih delovnih mest. Uh, socialni dialog mora potekati v skladu s strukturno in kohezijsko politiko. In to zato, da se bodo med državami članicami in med njihovimi regijami premostile strukturne razlike. V ta namen naj bi se, se morajo uporabljati tudi sredstva Evropske unije. Hvala, gospa Maconi. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za, zato ker sem prepričana, da je v ta odločitev zelo pozitivna. Nisem pa popolnoma zadovoljna, zato ker bi lahko gotovo bili še pogumnejši, še zlasti kar zadeva dostop mladih in žensk do trgo, trga dela. Uh, ter eh, zaradi uvedbe sistema prožne varnosti, ki je gotovo velika zanka za celotno Evropo. Poleg tega je gotovo pozitiven poskus, da se stvari poenostavijo in predvsem, da se poenostavijo smernice v zvezi z delom, ki jih imamo danes štiri in te jasno določijo, katere cilje si Evropa 2020 postavlja. Ravno tako je pozitiven poskus, da se upoštevajo napake iz preteklosti, zaradi katerih so delno propadli cilji Evropa 2010. Tako da je nasplošno zelo pozitiven rezultat ta dokument, ki nakazuje določene vsebinske ukrepe in možnosti, ki lahko prispevajo k razširjanju dela, ki je tudi element za razvoj človeštva in ne samo element za zagotavljanje preživetja. Hvala. Hvala lepa, gospod Masaros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 države članice skušajo okrepiti svoj potencial in svoje možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. Ne smemo pozabiti na demografske spremembe in na globalizacijo eh, in na potrebo po uvajanju novih tehnologij. Zato mora prihodnja strategija za zaposlovanje najti ravnotežje med sedanjimi problemi in med odgovori, ki jih potrebujemo zanje na dolgi rok s socialno politiko moramo dejansko zagotoviti boj proti socialnim neenakostim. Zato ima to poročilo velik strateški pomen, tudi v točkah, v katerih omenja vse življensko učenje, naprimer. Čestitam poročevalcu. Gospod, če sem prej napačno izgovoril vaše ime, mi to povejte. Sam sem prebral, kot je bilo napisano. Kako izgovorite svoje ime. Mesaroš, ok. It's not easy. Not... Vem, da ni enostavno. Mr. Kozlek. Gospod Kozlek, izvolite. Ďakujem pekne, moje meno ste vyslovili správne. No s mojim imenom pa niste imeli težav, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, Seveda spoštujemo smernice, ki jih je sprejel Evropski parlament. Mislim, da bomo uspešni pri izvajanju gospodarske politike samo, če bomo poskrbeli za trajnostno zaposlitev za nova delovna mesta. Zeleno gospodarstvo je tudi tisto, ki bo prispevalo k zmanjševanju okoljskih in podnebnih težav. Redne naravne katastrofe, zlasti poplave v številnih delih sveta, kažejo na to, da je lahko vzpostavimo nova trajnostna delovna mesta tudi na specifičnih področjih, naprimer na področju boja proti poplavam. Storiti je treba tudi več na področju upravljanja z vodnimi tokovi, grajenja jezov, nasipov in tako naprej. Mislim, da bomo s tem preprečili nadaljne poplave. Hvala. Hvala lepa, gospod Uđas. izhod iz finančne krize in ponoven zagon gospodarstva ima gotovo različne značilnosti v Evropski uniji in to pa žal poteka tudi na račun delavcev. Ta težnja je v nasprotju in to močno v nasprotju s programom komisije, ki smo ga izglasovali v tej dvorani in tudi s posameznimi smernicami Evrope 2020, ki pravi, da je potrebno, da gospodarska rast poteka ob upoštevanju kriterija vključevanja. Zato so tukaj zelo pozitivni ti elementi, ki smo jih danes izglasovali, še zlasti sedmi, ki pravi, da morajo države članice zmanjševati strukturno brezposelnost z konkretnimi ukrepi in eh, pri tem Želim spomniti tudi na ustavna besedila držav članic, naprimer Italije, ki v svojem prvem členu pravi, da je Italija država osnovana na družbi dela. In tudi ta načela treba upoštevati. Hvala. Gospod Kelam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot sem že prej povedal, podpiram te integrirane smernice, ki se nanašajo na problem razposobnosti v državah članicah. Istočasno pa se moramo zavedati, da mora vsaka rešitev vsebovati tudi načelo enakosti. Kot je včeraj izpostavil že predsednik Baroso, obstaja 4 milijone prostih delovnih mest v Evropski uniji. In ta delovna mesta so namenjena usposobljenim delavcem. Zato pozivam komisijo, da ne mudoma začne vzpostavljati evropski sistem za nadzor prostih delovnih mest. Skupen evropski cilj bi moral biti ta, da zagotovimo dovolj usposobljene delovne sile na naši celini. Če želimo to doseči, pa bomo morali zmanjšati upravne in tarifne ovire za male in srednje velika podjetja. Hvala lepa, gospod Antonioci. Dragi kolegi, glasoval sem za to poročilo, zato ker se strinjam s pristopom poročevalca, ki po eni strani podpira zmanjševanje intervencije komisije, po drugi strani pa pravi, da to zmanjševanje številk na evropski ravni ne sme voditi politik držav članic tako, da bodo te postale nejasne. In eh, ravno tako mislim, da je treba povdariti tisti del poročila, v katerem poročevalec pravi, da če želimo zagotoviti učinkovitost programa Evropa 2020 na področju zaposlovanja, se bo treba primirno zauzeti za to, da se bodo zmanjšale socialno-gospodarske razlike med državami članicami in med posameznimi regijami, tudi s pomočjo strukturnih in kohezijskega sklada. Hvala lepa, gospa Harkin. Poročilo gospoda Örja o zaposlitvenih smernicah je izvrstno. Vprašanje pa je, ali bo svet res upošteval naše predloge. Včeraj sem bila zelo vesela, ko je belgijsko predsedstvo reklo, da si bo gledalo tudi priporočilo parlamenta in jih upoštevalo. Vendar moram svetu reči, da je bistvenega pomena to, da upoštevajo številne resnično izvrstne smernice in priporočila, ki so zapisane v poročilu gospoda Örja, zlasti tiste, ki se nanašajo na boljše upravljanje. Vsi se strinjajo s tem, da je odprta metoda koordinacije neučinkovita, vsaj če si pogledamo, kaj se je zgodilo z Lizbonsko agendo. Vseeno bi morali poskrbeti za spremljanje in ocenjevanje teh podciljev tudi v luči strategije Evropske 20, Evropska unija 2020. Če bo predlog spremembe 61 sprejet, potem bomo res prispevali k zmanjšanju neenakosti med posameznimi regijami. V celoti pa podpiram to, da bi morali poskrbeti za dostojno delo, kot ga opredeljuje Mednarodna organizacija za delo. Hvala lepa, gospod Sikerski. Šanovni panic, podobno se je stalo, že Komisija Evropa. Hvala lepa. Vesel sem, da je Evropska komisija predstavila tudi zahtevo po integriranih smernicah za Evropo 2020. To smo danes sprejeli v Evropskem parlamentu. To je pomembno zlasti glede na to, kakšna je finančna in gospodarska kriza v svetu in v Evropi. Storili smo korak v pravo smer, ki kaže na to, da smo zavezani temu vprašanju, da smo zavezani temu, da bomo prevzeli odgovornost za to, da se popravijo stvari na trgu dela. Te smernice so dosledne in pregledne, kar je zelo dobro. Mislim, da bi morali omejiti brezposelnost, da bi morali razviti dodatna sredstva, da bi morali poskrbeti za večje število tistih, ki se bodo šolali na univerzah, več je treba storiti za usposabljanje delavcev, tako da bodo vsi visoko kvalificirani. V celoti je treba izkoristiti potencial, ki ga ponuja trg dela. Vzpostaviti bi morali dobra delovna mesta in istočasno uporabiti dodatne naložbe za oživitev gospodarstva. Izravnati je treba tudi razlike med posameznimi državami v Evropski uniji, enako velja tudi za regije. Upam, da bo dokument Evropa 2020 dejansko prinesel želene rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod Henon. You, Hvala, gospod predsedujoči. Pred 30 leti so države tako imenovane stare Evrope, torej nekdanja 15-terica, ki je obstajala pred širitvijo, predstavljala 36 odstotkov BDP-ja, danes je ta številka 15 odstotkov in čez deset let naj bi bilo to 15 odstotkov. Zakaj? Ne gre samo za širitev. ZDA in Kanada so ohranili približno isti delež BDP-ja. Dejstvo je, da smo se obremenili z višjimi davki, z bolj restriktivnimi zakonodajami, z bolj usiljivimi uradniki, birokrati, nadzorniki in tako naprej. Največja konkurenčnost ne prehaja iz naše celine in to, kar počnemo, nima smisla v svetu, kjer tekmujemo s Kitajsko in Indijo. Zato, gospod predsedujoči, je še toliko bolj pomembno, da naši voljivci, moji in tvoji, odprejo oči, se ozrajo v nova obzorja in da odpravijo to nemogočo carinsko unijo, ki so jo imeli nekateri za samo umevno. Hvala. Hvala lepa, gospod Kamalic. Hvala, gospod predsedujoči. Naj začnem s pozitivnimi vidiki tega poročila. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi podpremo načelo vseživljenjskega učenja. Predolgo smo imeli samo eno možnost opraviti izpite. Ob ena, ko ste bili stari 11 let in morda kasneje 16 let, ste pisali teste, ki so vas določili za celotno življenje. Nekateri sektori lahko čez noč izginejo in pomembno je, da se naši državljani znajo vključiti v proces vseživljenjskega učenja. Istočasno pa si moramo pogledati širšo sliko. V dvoranah pogosto govorimo o socialni Evropi. Ampak ta stavek, socialna Evropa je pravzaprav krinka za politike, ki dejansko preprečujejo spostavljanje novih delovnih mest, ki dodaja dodatno breme na male srednje velika podjetja, ki otežuje vzpostavljanje novih delovnih mest. Mislim, da bi se vlada morala umakniti s poti malim in srednje veliki podjetij in poskrbeti za rasti zaposlovanja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa še človekove pravice v Iranu. Erminja Maconi je prva. Senjora Maconi, la parola. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že prej sem prosila za glasovanje o tej resoluciji. Glasovala sem za, ampak pričakovala sem veliko več. Več sem pričakovala od tega parlamenta. Zagotovo je šlo tu za sprejemanje nujne odločitve, vendar je to tudi odločitev, ki pomeni, da nas je prevzemamo določeno breme in obveznosti. Poskrbeti moramo za primer gospe Aštihani. Ne moremo kar naprej obsojati, obžalovati, stigmatizirati in istočasno ravnati enako, kot smo ravnali do sedaj. Zlasti, ko gre za države, kot je Iran. Iran je, po mojem mnenju, v tem primeru pokazal, kako zelo aroganten je v odnosih do mednarodne skupnosti, kako aroganten je do ZDA in do evropskih institucij. Iran prav malo briga, kaj si mi mislimo, kaj si želimo. Situacija danes je še toliko bolj resna, kajti v zadnjem letu se je ravnanje Irana drastično poslabšalo. V zadnjem letu smo bili priča številnim epizodam, ki so pravzaprav kazale na to, da Iran krši obveznosti, ki jih je sprejel na mednarodni ravni. Mislim, da bi morali sprejeti bolj stroge ukrepe, celo sankcije do te države posamezne države članice in inštitucije bi morale sprejeti bolj stroge ukrepe, tudi sankcije. Ne moramo spostaviti in ohranjati diplomatskih odnosov z državo, ki noče prisluhniti pozivom iz naše skupnosti. Hvala. Hvala lepa. Imam dolge izkušnje iz Evropskega parlamenta in moram reči, da je bilo glasovanje izvrstno. Samo en glas proti je bil 22 glasov, vzdržanih glasov, tako da res mislim, da ste dosegli cilj. Gospod Kelam. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda sem podprl to resolucijo. Res moramo storiti vse za to, da se ohrani življenje gospe Sakine Aštijani. To zagotovo ni osamljen primer. Do 300 žensk so kamenjali do smrti odkar je prevzel oblast ta režim. Obešajo ljudi, celo mladoletnike, zato bi res morali storiti vse v svoji moči, zato da rešimo gospo Aštjani. Tudi, če bomo uspeli, se mi zdi, da se sama narava tega režima zelo verjetno ne bo spremenila. Tisto, kar potrebujemo, je, da odločno podpremo tiste pogumne ljudi v Iranu. Na milijone jih je, ki od lanskega poletja skušajo zamenjati trenutni režim z odprtim, nemilitantnim sistemom. Mislim, da ne bi smeli oklevati pri tem početju. Hvala. Hvala lepa, gospa Maginez. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se bom kar navezala na to, kar ste sami povedali in bi tudi sama čestitala gospe Maconi za upravljeno delo pri tej resoluciji. V celoti podpiram to resolucijo. V Strasburgu je potekal zelo pomemben sestanek, na katerem nisem uspela biti dovolj dolgo. Namreč ženske iz Irana so bile prisotne, tu prosile so za našo podporo, z veseljem sem se srečala z njimi in sem se tudi zauzela za to, da jih bom podprla. Gre za zelo pomembno zadevo, Je pa žalostno dejstvo to, da smo prejeli več elektronskih pisem v zvezi z dobrobitjo živali kot s tem primerom. To je treba izpostaviti. Prosili so nas, ne uporabimo tudi naslednji argument. Številne ženske, ki so obsojene na kamenjanje, so obsojene zaradi tako imenovanega mohareva. Ampak kaj so storile te ženske? Samo protestirale so proti diktaturi v svoji državi, izrazile so željo, da se stvari spremenijo na bolje, tako za njih kot za druge, da se ponovno vzpostavijo pravice v tej državi. Zato danes res podpiram vse te ženske. Zelo malo lahko storim, vendar lahko parlament s tem svojim jasnim glasovanjem tudi zelo glasno izrazi svoje želje. Hvala, gospod. Gospa Moskardini. Introducijo. Hvala lepa, gospa. Gospod predsedojoči, gre za zelo pomemben korak naprej. Parlament vedno znova počne vse za to, da se reši življenja ljudi, kot je gospa Aštijani. Boriti se je treba proti temu opresivnemu režimu, ki nima niti kančka humanosti v sebi. Komisija in svet bi morala biti bolj odločna dajati več pobud v prihodnosti. In zdi se mi, da je vsaka beseda, ki je bila izrečena na tem plenarnem zasedanju, biti obravnavana kot kamen, ki ga mečemo pod noge tistim, ki se zauzemajo za kamenjanje in ki postavljajo zopr borce za pravice sramotilni zid. Mislim, da tiste ženske in moški, ki še vedno danes v svetu trpijo zaradi barbarstva, morajo biti zavarovani pravzaprav so žrtve pobesnelih psov in eh, ti lažni verski voditelji bi morali biti obsojeni, tako kot so oni obsodili te nedolžne ljudi, ki sploh nimajo več možnosti, da se obranijo ali da se jih pomilosti. Mislim, da bi morali bolj poskrbeti za žrtve barbarske družbe. Hvala. Hvala, gospod Takula arvoisa puhemies äänestin tämän in iskreno upam, da bo pomagal pri zaščiti teh žrtov. Sem malce bolj skeptičen kot drugi in se bojim, da totalitarni sistem, kot je Iran ne bo sprejel kritike, ki jo izražamo. Mislim, da to, kar potrebujemo, je, da izrazimo več sporočil proti takšnim kršitvam človekovih pravic, kajti takšne kršitve moramo preprečiti. Zagotoviti moramo, da se človekove pravice spoštuje in to vrstno poročilo lahko služi temu, da izrazimo današ, našo zavezo za varstvo človekovih pravic. Vedno moramo zagotavljati, da bo naše stališče jasno proti totalitarnim sistemom, zato da lahko prispevamo k temu, da bodo izginili. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Ja, Hvala, kot ste pravilno povedali, je današnje glasovanje zelo pomembno. Tudi jaz sem glasoval za to resolucijo. Najprej bi rad povedal, da nisem nekdo, ki rad protestira in nikoli še nisem nosil majice, kot jo danes, ampak tako neproporcionalen predlog, da se nekoga kaznuje smrtjo zaradi domnevne kršitve, je tako barbarsko dejanje, tako neproporcionalno in tako grozljivo, da se mi je zdelo, da moram nekaj storiti. Upam, da bo sporočilo prišlo do iranskih oblasti, da je to zastarelo in da morajo zaključiti s tem. Politični pritisk in javni protest je privedlo do tega, da so kamenjanje ukinili v številnih državah in upam, da, to, da, bo to, da bomo to dosegli tudi v tej državi, kjer so 300 ljudi že kamenjali in to moramo zaključiti, to mora zaključiti in potem bomo to tudi doseglo. Hvala. Gospod Kamal. Hvala. Glasoval sem za to resolucijo. Vsi delimo isto skrb. Tudi rezultat kaže občutke v tej dvorani. skrbi nas, da nista, obe ženski nista prejeli pravičnega sojenja. A ne samo to, tudi od njune odvetnike preganjajo in izganjajo iz države. To je država ki, in vlada, ki popolnoma ne spoštuje, ki apsolutno ne spoštuje demokracije, ki ubija in pretepa tiste, ki želijo več demokracije. Vidimo tudi pregon ljudi drugačne vere. Rad bi tudi izpostavil še eno osebo, na katero moramo misliti, in to je Ibrahim Hamidi, ki so ga obtožili homoseksualnosti in ki so ga preganjali zaradi njegove homoseksualnosti. In tudi to kaže na značaj te države. Upajmo, da bo ta režim hmalo ukinjen. Hvala kot podpredsednik pristojen za človekove pravice. Podpiramo vse te pripombe in ker sem bil priča iranski tako imenovani pravici oziroma pravosodju in to osebno pred nekaj leti, lahko izrazim svojo zgroženost nad trenutno situacijo v Iranu in upam, da bo tako kot vi, da se bo kmalo to zaključilo. Upam pa tudi, da bo vsak posamezen glas proti tej resoluciji napaka in pravzaprav bi morali biti tukaj enotni. Gospod Hanan. Hvala. Iranska revolucija iz leta 1979 bo nekoč epski dogodek, podobno kot francoska revolucija ali ruska revolucija. Tako kot tisti, ki niso priznali suverenosti ali teritorijalne pristojnosti, edino pravo dejanje je bilo tudi dejanje ameriške ambasade. Tudi v drugi svetovni vojni, ko so se sile bile med seboj, so spoštovali diplomacijo in njihova načela. No, tukaj pa ta pravila niso veljala. Odgovarjali so drugi avtoriteti, nadaljevali so tako, kot so začeli in so spregledali kakršnokoli eh, pristojnost, teritorijalno pristojnost. In so napadli civiliste širom celega sveta. In mislim, da bi bili lahko še, v, še, bi lahko jih še bolj obsojali, če bi se veli drugače. Mislim, da tisti, ki so spregovorili zelo iskreno o pomankanju reprezentativne vlade, da bodo uporabili iste standarde naslednjič, ko bomo imeli referendum tudi v Evropski uniji. Hvala. Hvala vsem. Konec sestanka nadaljujemo ob treh. Thank you.